je bilo sklenjeno, da se bomo srečevali samo v četrtek za določene e, skupine. E, vendar nam to ni uspelo. Torej, te interinstitucionalne e, skupine se morajo eh, sestajati kdaj drugič, ker sploh ne imajo tolmačenja in tako dalje. Torej, jaz imam. Mm, mandat, da govorim v, tudi v imenu predsedočih drugih skupin. In jaz vas slavnostno prosim za to, da predsedstvo še enkrat preveri, ali je odločitev 14. februarja 2008 možno preklicati. Mi bi hoteli sestanke imeti prej. Jaz prosim za to, da parlament. Eh, sam odloča o svoji metodi dela in da je v tem suveren. Hvala lepa. Gospod Kirilov. Danes se navrša 85 godin od Angorskega dogovora med Bolgarijo in Turčijo. Danes praznujemo 85. obletnico pogodbe med Bolgarijo in Turčijo v Angoriji. Šlo je za veliko beguncev, ki so bili izgnani iz eh, Turčije, nekateri so še živi, gre še za 800 tisoč ljudi. O tem problemu sta obe državi večkrat eh, razpravljali tudi na visoki ravni, vendar pa ni prišlo do nobenih rezultatov. Turčija na nje eh, gleda kot na emigrante. vendar pa 1926 so dobili status beguncev. Če nekdo ima dokumente, se lahko obrnejo na turškega sodišča. Dokumenti so na voljo, vendar eh, pa se ljudje ukrepajo teh dokumentov do zadnjega diha. Turčija mora ukrepiti tudi dialog z Bolgarijo na to temo. Upajmo, da bo prevladala dobra volja. Jutre možno je ja, eno lepo. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Drage kolegice in kolegi, treba je poskrbeti za boljše odnose med eh, pridelovalci mleka in eh, distributerji mleka. Povečane cene so povečale tudi produktivnost eh, pridrovalcev mleka popolnoma podpiram Agencijo za nadzor nad eh, mlečnim sektorjem, tako da bi uskladili cene in ponudbo mleka. To bi nad, morala nadzorovati komisija, ki bi ugotavljala potrebe trga in eh, vplivala na stroške proizvodne mleka in ga preverjala na redni osnovi. S tem bi lahko prišlo do ostrezne uskladitve. Hvala lepa. Hvala, vedno spodbujam grščino na plenarki. Gospod Kremer. Časopis v Nemčiji je na naslovnici objavil izjavo Eh, komisarja za promet. Eh, komisija se zauzema za eh, graditev magistrale, katere osrednji del je Študgard 21. Zdaj pa ne vem, ali je to raca ali ne. Zato, ker bilo je večkrat rečeno, da je Eh, železniški promet sicer evropska stvar, vendar da razvoj železniških postaj je v e, pristojnosti držav članic in da občine in nacionalne eh, organi morajo sami financirati infrastrukturo. V izjavi za tisk je bilo eh, potrjeno, da je to eh, tako, vendar mislim, da bi morali dati novo izjavo, v kateri bi jasno objavili, da Evropska unija ne bo sofinancirala železniške postaje Študgard. Gospa Matijas, izvolite v Bruslju. Veliko govorimo o vrčevanju, vrčevanju in še vrčevanju. Rezultati vsega tega pa so vidni. Pakt za stabilnost in rast je kolektivno ropanje revnih državljanov in upokojencev. Tu vidimo tudi v velikih eh, stavkah eh, Grči, Franciji, Belgiji, Portugalski, Španiji. To je samo začetek. Moje vprašanje pa je, koliko splošnih stavk eh, še potrebujemo? Koliko glasov se je še treba oglasiti za to, da bi prekinili te pakte v Boruslju in upoštevali sedanjo situacijo? Kriza je samo še poslabšala zadeve. Kaj hočemo tukaj doseči? Kaj bomo storili? Gospod Salavrakos, izvolite. Hvala, predsedujoči. V grškem tisku smo lahko prebrali in to je grška vlada tudi potrdila in e, to torej ni dvoma, da je to tako. Namreč, da so ljudje eh, pripotovali v Severno Grčijo brez dokumentov. Frontex je eh, to zanikal in eh, hotel je omejiti te, eh, da, eh, dostop, eh, vendar to ni uspelo. Eh, na morju ja, ampak na eh, kopnem ne, torej ti tokovi so vedno večji. Torej, mi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 Slovenci so se torej zdaj preselili z morja na kopno. Jaz bi prosil, da bi parlament sklenil. Prvič, da se vzpostavi urad eh, Frontexa eh, za zajezitev teh eh, tokov beguncev. Poleg tega bi morali sofinancirati delo tega urada. In potrebno je seveda upoštevati in se boriti proti nezakonitemu preseljevanju. Segedi eno minuto. Najlepša hvala. Hotel bi govoriti o eh, okoljski eh, nesreči na mačarskem. Hotel bi se zahvaliti vsem tistim, ki so nam pomagali, pomagali žrtvam in tudi drugače. Eh, Eh, potrebno je povedati, da smo imeli številne žrtve, ta elementarna nesreča, v njej bi se lahko izognili. Evropska unija ima sedaj nalogo, da eh, sprejme ukrepe za eh, preventivne ukrepe. Eh, Bile so sklenjene privatizacijske pogodbe in na ta način eh, je prišla na oblast oligarhija in te privat, pogodbe o privatizaciji je potrebno preveriti. E, tovarne so bile razlaščene e, z kapitalizacijo, so prišle v zasebne roke in zato je potrebno zdaj to, e, ta problem rešiti s pomočjo Evropske unije. Gospod Svensson, minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Okolje in vprašanje podnebja, to so globalno vprašanje, ki ne zadevajo vse. Evropska unija mora igrati eh, vodilno vlogo pri borbi proti tem problemom. Okoljski strokovnjaki pravijo, da je vir oneznaženja pred vsem Eh, rudarstvo, eh, poleg tega pa tudi ogrevanje, eh, povsod napri, ampak obstajajo zelo dobre možnosti ogrevanja, ki so ugodne in okolju dosti bolj prijazne. In, gospod predsedujoči, pokazalo se je, da skoraj dva milijona ljudi predčasno umira, zato ker eh, vdihavajo te pline. Ali ne bi bilo mogoče dobro, če bi Evropska unija skupno z ZDA konkretno poskušala eh, nekaj narediti in rešiti naše okolje? Matula, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. V teh dneh so bili podzeti konkretni koraki za krepitev oskrbe z energijami, z dobavo eh, zemeljskega plina iz različnih virov. Gre za vzpostavitev magistrale med Romunijo in Mačarsko, ki jo sofinancirajo iz evropskih sredstev. To bi moral biti uspešen, vzorec uspeha za sodelovanje med posameznimi državami. E, če bi to hotelo te razširiti na evropski ravni do 2014, in razširitev eh, virov plina po, eh, bi pomenilo, da bomo bolj neodvisni. Mi bi se morali medsebojno, eh, po, si medsebojno pomagati. Eh, eh cene plina se. Eh, določajo na eh, nacionalni ravni. Nimamo samo enega dobavitelja. Eh, tu je treba spodbuditi eh, Nabuko, potrebno je spodbuditi tudi eh, druge možnosti eh, od Azerbejdžana do Romunije. Mirske ena minuta. Hvala lepa. Naj vas eh, opozorim na zelo zanimiv del našega dela v četrtkih je večina poslancev zapusti Štrasbur okoli pol druge popovdne, kot si vemo. Imamo čarterski vlak v tem času. Povejte mi, zakaj? Zakaj? ob štirih potem glasujemo o človekovih pravicah. Zakaj načrtujete glasovanje, če veste, da 95 odstotkov poslancev ne bo prisotnih? To je neumno. Domnevam, da mojega glasu ne boste slišali in to je seveda tudi zelo žalostno. Hvala, gospod Satu. Prešedite într-un stat mai... Hvala, gospod predsedujoči. V eni državi članici, v Romuniji, eh, se krši demokracija. To se dogaja z, z eh, strani vladne stranke. Eh, pa parol je dejal, da so dobili 170 glasov, vendar so dobili samo 90. Tu se je glasovalo o zelo pomembni zadevi. Eh, in sicer je šlo za pokojninsko reformo, za dvig starosti, potem nov obračun eh, faktorjev za eh, pokojnine. Opozicija je bila proti tej spremembi, ni bila pa pri glasovanju v dvorani, zato je bilo možno eh, to zlorabiti. Torej, če ne bi protestirali in to se dogaja vsak dan, potem bi danes romunski predsednik ta zakon že sprejel in ga objavil. Hvala lepa. Šmit, gospod Šmit, ena minuta. Danes eh, je švedska vlada dobila pismo od Davida Isako, ki švedskem novinarju, ki je v zaporu zaradi svobodnega izražanja mnenja Evropske države članice na osnovi Evropske konvencije o človekovih pravicah in na osnovi svobodne prakse Evropskega sodišča morajo uporabiti vse diplomatska sredstva, da zagotovijo, da, se, da bodo upoštevane osnovne pravice Davida Isaka. Eritreja je ena najrevnejših držav in je odvisna od pomoči Evropske unije. Zato moramo zahtevati takojšnjo izpustitev Davida Izaka. Jutri bo David Izak prišel v Evropski parlament, brat Davida Izaka prišel v parlament, zato da bi prepričal tudi komisarja Pipaksa, da prenese ustrezno pismo Evropskim institucijam upam, da lahko evropske inštitucije še bolj pritisnejo na eritrejske oblasti, da izpustijo Davida Izaka in s tem rešijo življenja. Hvala lepa. Gospod Joe Higgins. Septembra sem preživel teden v Kazahstanu v, na delegaciji Levice Evropskega parlamenta gospod Nazarbejev, ki je tam predsednik, je diktator in tepta človekove pravice. Vsi, ki se borijo za pravice, so pod velikim pritiskom. Videli smo grozljiv režim. Pred kratkimi spoščeni zaporniki so poročali o pretepanju, brutalnih posilstvih in nečloveškem ravnanju. Kazahstan je vodil organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi 2010. In v Astani so se srečali tudi predstavnikov OVSE-a. Naslednji teden ga bo sprijel gospod Buzek, predsednik komisije Barozo in ostali zaradi velikih poslov z nafto in plinom. Vendar pa zahtevam, da naši voditelji omenjajo tudi vprašanje za vprašanje glede teptanja človekovih pravic v tej državi. Hvala nelle ultime settimane più di una trentina di mapuche sono stati in sciopero di fame eh, stopilo več kot sto ljudi v gladovno stavko, zato ker so bili podvrženi vojaškemu pritisku, torej to je še iz časa vojaške diktature. In gladovna stavka je zdaj zaključena, ampak razlog, zaradi katerega je do nje prišlo, pa obstaja še naprej. E, to je pokazal tudi, pokazalo tudi poročilo o stanju v Čilu. E, torej, tu gre za e, predpise mednarodne organizacije dela in eh, treba je eh, na vsak način eh, doseči, da bi tudi tu upoštevali vse predpise, ki so sprejeni, sprejeti in na vsak način je treba prisiliti čilensko vlado, čilensko vlado, da spreme te predpise. Gospod Stojanov, eno minuto. Nimam namere, je dozemo. Hvala lepa, predsedujoči. Nekaj sem želel povedati glede prihodne razprave v bolgarski skupščini, glede referenduma o pristopu Turčije Evropske unije. Vendar pa me je gospod Kirilov nekoliko spodbudil, saj je ponovil govor, ki ga je imel gospod Valencirov, vodja naše stranke, pred nekaj dnevi. V Bolgariji, naj vam povem kolegi, da tisti, ki so bili izgnani, niso imeli nobenih pravic, morali se zapustiti otroke, dojenčki so kriča, če so dojenčki kričali, bi, so jih eh, Turki pobili. Turki so priznali genocid nad Armenci. Veliko je pa bilo pobitih tudi Bolgarov, 300 tisoč jih je bilo izgnanih, zato smo proti pristopu Turčije. Gospod Skilakakis, izvolite. Kire Prodre, o Žanko Klod Juncker, ipek thes Gospod predsednik Jean-Claude Juncker je včeraj rekel, da smo po letu 2008 vedno znova slišali, da je grška vlada rekla, da sprejema pravilne ukrepe, se pa eh, je pravzaprav ušlo zaradi tega, ker Evroskupina ni uradni organ in eh, deficit v Grčiji je bil eh, dvakrat višji od tega, kar je bilo eh, pričakovano maja. Kako se je to zgodilo? Ali tega res niso vedeli ministri za finance? V Evroskupini so govorili o tem, problem niso bile šibke prognoze. Eh, problem je v tem, da so politični kriteriji postali bolj pomembni. Eh, grški državljani so davkoplačevalci ali niso imeli pravice, da zvedo, kako je. Eh, mi želimo večjo neodvisnost tistih organov, ki se ukvarjajo z preverjanjem kriterijev in pravila morajo veljati za vse enako. Gospod Revelini za eno minuto. Grazie, presidente si je chiuso tra le. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vrh EU eh, e eh, Kitajska se je zaključil 6. oktobra v Bruslju in na tiskovni konferenci ob koncu. Uh, pa so se odločili za odpoved eh, in to zaradi tega, ker so menili, da je menjalniški tečaj prenizek. Evropska unija je eh, pozvala Kitajsko, da eh, poveča vredno svoje valute, zato da bi bila ustrezna konkurenca. To je namreč pogoj bil, da Kitajsko Evropska unija prizna kot tržno gospodarstvo dejstvo je, da so v primerjavi z dolarjem svojo valuto povišali eh, za 2,5 odstotka, za 4,5 odstotke približno, pa so eh, eh, zmanjšali vredno svoje valute v primerjavi z evrom. Mi imamo torej slabosti v sodelovanju z Kitajsko zaradi surovin, zaradi protekcionistične trgovinske politike konkurenca ni mogoča, če je um, tu še problem z valuto, torej čez dva tedna bomo odpotovali tja, zato da obravnavamo ta problem. Gospod Rivelini, nepravično je do drugih kolegov, če vas pustim dlje govoriti, vendar jaz poskušam poskrbeti za spoštovanje predvidenega časa in to naj storijo res vsi. Gospa Dancila za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Eh, problem eh, prevoza živel je velik, mi moramo poskrbeti za prilagajanje trgu. Mi ne moremo uh, tisoč kilometrov uh, voziti um, uh, meso k nam, pri nas pa uh, eh, naprimer ovče meso uh, poceni proizvajajo. Torej, mi smo peti največji proizvajalec uh, v Evropske uniji in mi smo peti zelo pomemben izvoznik uh, ovčega mesa. To moramo upoštevati. Upoštevati moramo tudi uh, družbeno-ekonomsko izkrivljanje, do katerega pride, če ne upoštevamo vseh teh dejavnikov. Mi potrebujemo podporo sveta in parlamenta za to, da ne bo prišlo eh, do nazadovanja proizvodnje očega mesa pri nas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Leta 2008 smo imeli največjo živilsko krizo. Eh, in sicer na svetovni ravni. Lakota v Afriki je bila velika, hkrati pa smo imeli največjo proizvodnjo eh, žita in to je res paradoks, ki kaže, kako problematično je to vprašanje. Eh, vele trgovska podjetja, ki se pojavljajo tudi na nas, taku trgujejo z osnovnimi živili in cene teh živil rastejo. Dejstvo je, da se na, oni na nek način igrajo s tem in to je eh, propade za milijone eh, na zemlji. Torej mi potrebujemo nek okvir na evropski, na mednarodni ravni, eh, ki ga morajo ta podjetja spoštovati. Hvala lepa, gospa Figaredo, za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Danes je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi in temu moramo posvetiti pozornost in mi moramo uh, storiti več in eh, ne zgolj izgovarjati lepe besede. 100 tisoč v Evropski uniji živijo v modernem suženstvu zaradi lakote in revščine. In eh, po celem svetu eh, milijoni trpijo. To je najhujša oblika kapitalističnega izkoriščenja in neokolonializma. In eh, mnogi evropski narodi so tudi odgovorni za to. Mi vemo, da je potrebno se boriti proti revščini, danes pa je boj proti trgovini z ljudmi in boj proti lakoti in trgovini z ljudmi sta dve stvari, kjer moramo biti odločni tudi v makroekonomski politiki. Moramo biti odločni in moramo oblikovati ustrezno politiko za trgovino ki se bo videla tudi na cestah, eh, ki jo bodo opazili tudi nevadni državljani. Hvala lepa, gospod Obermajer, za eno minuto. Spoštovane gospe in gospodje, 67 let eh, po odstavitvi eh, diktatorja Benita Mussolinija na južnem Tirolskem ohranjajo fašistične spomenike, jih sanirajo za. Južne eh, Tirolce je to spomin na krivice, ki so se jim godile. To je stanje v Evropi, v Združeni Evropi 21. stoletja. Pred leti je Franco Fatini eh, dal pobudo za eh, zakon o prepovedi nacističnih eh, simbolov. Tu bi morali vključiti tudi eh, fašistične spomenike na Južnem Tirolskem, tudi te bi morali odstraniti. Iz tega ni bilo nič in sedaj je potreben nov poskus. Komisija bi morala jasno povedati, da so kršitve pravic manjšin, hkrati tudi kršitve eh, zakonodaje Evropske unije. In treba je tudi bolj opredeliti drugi člen eh, Lizbonske pogodbe. Zaščito manjšin je treba nadzorovati in posledice morajo biti tudi jasno opredeljene. Hvala. Gospod Sekerski, ena minuta. leta 2010 eh, in sicer 17. oktobra eh, smo opredelili svetovni dan za premagovanje eh, izredne revščine. Združeni narodi so organizirali po celem svetu veliko dogodkov in so hoteli pokazati da mislijo na vse tiste, ki so izključeni iz družbe. Ta dan je namenjen temu, da pokažemo javnosti, da se je treba boriti proti izredni, ekstremni revščini. To mora biti naša prioriteta, ta boj proti skrajni revščini. Ogledati si moramo tudi vzroke za revščino v Evropi in zaradi tega je eh, potreben Eh, eh, program za eh, razdaljevanje brezplačne hrane najbolj ogroženim v Evropi. Za ta program je predvideno 500 milijonov evrov. Dejstvo je, da skrajni revščini živijo mnogi ljudje po celem svetu. Gospa, gospod Gutierrez. Sergio señor presidente el día internacional contra la trata y Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, torej, mednarodni dan boja proti trgovini z ljudmi. Vse to kaže, da moramo mi kot politiki začeti delovati. E, tudi prostitucija v Evropi je posledica izkoriščanja. Ali mi res počnemo vse, da zaščitimo dostojanstvo tisočih žensk, to je tudi zapisano v Lisbonski pogodbi. Eh, to ni eh, zgolj najstarejši eh, poklic po svetu, to je nekaj, kar moramo odpraviti v Evropi. V Španiji si zelo prizadevajo pomagati žrtvam, pomagaj, preganjajo povzročitelje in pri boju zoper uh, trgovino z ljudmi se borimo tudi ponujanju v medijih eh, in potrebni so sporazumi s tretjimi državami. Treba se je problema lotiti pri korenini. Mi moramo biti pravzaprav vodilni pri boju za človekove pravice. EFSA daje eh, znanstvene nasvete v zvezi z nevarnostmi pri prehrani, vendar glede tega imam tudi določene dvome. Eh, obstajajo namreč dokazi o škodljivosti določenih eh, snovi in EFSA pa kljub vsemu dovoljuje še naprej uporabo eh, teh sredstev. Ali ne menite, da je to nekoliko čudno? Pristojni komisar se je tudi eh, vprašal, kako je z bisfenoli eh, A. In mi moramo tu povezati eh, različna področja za to, da zaščitimo bolj naše državljane, kajti tu gre za njihovo zdravje. Ivan, gospod Ivan seara mesajul meu este adresat uh, președintelui parlamentului european uh, domnului uh, jerzy moje sporočilo je namenjeno predsjedniku evropskega parlamenta gospodu busku pred nekaj meseci je bil v romuniji v parlamentu podprl je vlado pdl in tudi varčevalne ukrepe ki jih zahteva ta vlada predsedniku busku bi rad povedal da v romuniji Eh, približno en mesec nimamo nobenega parlamenta, že nekaj časa ni nobenih sej v parlamentu, nobenih odločitev ni več. Eh, eh, zakon o pokojninah je propadel in romunski predsednik pa še vedno ohranja svojo prakse. Njegova stranka PDL podpira goljufijo, podpira to vrstne prakse in e, goljufija postaja vsakodnevna praksa v našem parlamentu. Ali gospod Buzek še vedno podpira PDL? Ali bi danes e, v našem parlamentu še vedno podprl e, vlado? господин президент уважаеми колеги вярвам че европейският съюз. gospod binev hvala lepa evropska unija in vsi mi poskušamo najti pot iz krize enim je lažje drugim je težje zaradi tega ali onega razloga in močan evropski trg je prioriteta za vse nas in zaradi tega me skrbi tudi um, dogovor o brezcarinskem trgovanju s Pakistanom. Pakistan eh, je trpel zaradi naravnih nesreč, vendar ne vem, ali je to res eh, ustrezen eh, razlog, da ogrožamo evropsko industrijo zlasti tekstilno industrijo. Tekstilna industrija pri v Bolgariji se je obrnila name eh, za pomoč. Eh, Pakistanski eh, trg lahko ogrozi našo tekstilno industrijo. Mi moramo rešiti evropski eh, trg in brez carinsko trgovanje eh, s Pakistanom nim prava pot, če želimo najti pot iz krize. Gospod Encio, hvala lepa. Eh, gospodarska situacija je zelo težavna v Romuniji. Protikrizni ukrepi so neučinkoviti in nesocialni. Eh, ne spoštujejo človekovih pravic na področju zdravja, izobraževanja in eh, ne spoštujejo pravice do dostojnega življenja. Kaj so posledice teh ukrepov? Velika inflacija, zmanjšanje BDP-ja, protesti. protestirajo policisti, državni uradniki, učitelji, profesori. To organizirajo vse sindikati. To je v nasprotju z interesi romunskega prebivalstva. Evropska komisija razpolaga z instrumenti in mehanizmi,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 Ko je prišlo do požara na trajektu Lisko, so se pokazale velike težave v varnosti. S tem smo se že ukvarjali, vendar smo pozabili poleg vlaka na druge vrste transporta. Ta nesreča je pokazala, da potrebujemo ustrezne ukrepe tudi na drugih področjih in izvajati ustrezne testiranja. Gospod Nevidalova, za eno minuto.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 država nahaja na poti v parlamentarno demokracijo in da je precej stabilna. Ampak eh, prišlo je do nemirov, ker so eh, postavljali pod vprašaj rezultate. In eh, drugače pa moram reči, da so volitve v glavnem mirno potekale. Eh, položaj v državi je zelo slab eh, in jaz mislim, da je država zopet na razpotju. In Evropska unija, Evropski parlament bi se moral bolj zanimati za to območje. In sicer ne samo z Kyrgyzstan, temveč Tačikistan in vse ostale države v tem območju. E, potrebno je okrepiti tudi navzočnost v tej regiji. Hvala lepa, zdaj pa ne na zadnje je gospod Kalfin kot zadnji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, naj vas opozorim na nekatere zadeve povezane z kibernetsko varnostjo, internetno varnostjo. Tukaj treba marsikaj narediti, preprečevanje bo bistveno bolj učinkovito kot popravljanje škode. Zato potrebujemo nekaj ustreznih ukrepov. Kot prvo, varnost mora biti oblikovana dinamično, treba je anticipirati grožnje, Zakonodaj ne bi smela zavirati razvoja informacijske tehnologije, potrebujemo dinamično, horizontalno usklajevanje med eh, vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z internetno varnostjo. Poleg tega potrebujemo ustrezne mehanizme za mednarodno sodelovanje. Evropska komisija bi morala tukaj še posebej ustrajati, ko gre za izvajanje evropske strategije glede kibernetske varnosti morali bi vzpostaviti ustrezne mehanizme za koordinacijo nacionalnih politik. Najlepša hvala. Drage kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu to je poročilo gospoda Kožušnika o prihodnosti evropske standardizacije. Eh, dajem besedo poročevalcu 4 minute.